12 skupnih stališč sveta, utemeljitev in pa mnen eh, komisij smo prejeli in naslovi bodo objavljeni v zapisniku današnje seje. Parlament ima trimesečni rok, ki se prične z jutrišnjim dnem, da odgovori na ta stališča. Marko Kapato, Kubicka, Tomas Mančar, Stenok in Helga Trüpl so vložili pismo.